zelo pomembno obvestilo. Namreč v skladu s pravilom 198 eh, poslovnika je konferenca predsednikov prejela zahtevo 283 eh, poslancev, da se postavi preiskovalna komisija o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju. Zato je konferenca predsednikov oziroma znanje to zahtevo, ki je bila zakonito uložena strani poslancov v parlamentu in zato predlaga plenemu eh, tudi osnutek sklepa o ustanovitvi tega, te komisije, vključno z mandatom in eh, trajanjem mandata. Predlog eh, tega sklepa B81424 skozi 2015 je na voljo na spletni strani parlamenta. Evropski parlament bo zato glasoval o tem predlogu na začetku glasovanja jutri. Spremembe predloga konference predsednikov glede zastopanosti v tej komisiji sprejemamo danes do 20. ure 19. januarja 2016 pa bo parlament glasoval o članih te posebne komisije. Gospod Marijas, postopkovno vprašanje. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Prisluhnil sem vašemu obvestilu, namreč, da imamo zdaj ta predlog, ki ponuja le manj kot uro časa, za uložitev amadmajev. In to ni demokratično, to mislim, da ni pravi demokratični postopek. Mislim, da potrebujemo več časa, če pa nam pravite, da moramo podati konkretne predloge v roku ene ure, eh, pa mislim, da to ni najbolj smiselno. Ja, kot veste, je bilo to pač sprejeto v skladu s poslovnikom in to je odločitev, ki jo je sprejela konferenca predsednikov, ki se je tudi odločila glede časovnice za ulaganje amandmajev. No in kar deva odločitev konference predsednikov, lahko samo sprememo to odločitev na znanje. Razprava je s tem zaključena, zdaj pa prehajamo na izjavo visoke predstavnice in podpredsednike eh, komisije o 20. obletnici mirovnega sporazuma iz Daytona. Besedo dobi gospod minister Schmidt v imenu podpredsednice in visoke.